Gospa Vautmans bo nadomestila gospe Anemi Neutz-Uitenbrook, gospa Van Boysot pa gospoda Luisa Ideja. V skladu s sedmim členom, prvim odstavkom in četrtim členom, prvim odstavkom poslovnika je parlament vzel na znanje izvolitev omenjenih kolegic. Zato želim pozdraviti.